Dragi kolegi in kolegice, gospe in gospodje, prosim sedite, dobrodošli. Um, to the... Dobrodošli na odboru sedje. Potem bomo imeli torej, takoj skupni odbor sedje AFET in bomo pozdravili generalnega sekretarja NATO. Najprej pa običajne pripombe z moje strani. Uh, Ehm, sestanek se prenaša po spletu, potem tormaški režim. Tukaj imajo vsi ponopravni člani sedeja eh, pravico do tormačenja. Ehm, kot vedno, sedaj zaradi posebne priložnosti, pa smo dali na voljo tudi druge jezike za tormačenje. Potem bomo pozneje sprejeli zapisnik. Sedaj pa me samo zanima, lahko potrdimo dnevni red za danes. Če ni pripomp, torej smo potrdili dnevni red. Hvala. Sedaj pa kar takoj predajam besedo predsedniku Afeta. Eh, gospod David McAllister bo pozdravil našega cenjenega gosta. Draga Ana Fatiga. Hvala lepa, gospod in gospodje, kolegice in kolege. Veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na tem skupnem odboru, um, torej AFIT in SEDE, torej za zranje zadeve in pa za varnost in obrambo. Govorili bomo o odnosih z NATO. Najprej, gospod generalni sekretar Jens Stoltenberg, veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na današnjem sestanku. Hvala lepa, da ste se vzeli čas in da ste prišli sem. Hvala lepa, da boste izmenjali stališča z člani obih odborov. Tukaj ste reden gost v naših odborih in to kaže, da smo skupaj zavezani k boljšemu odnosu med EU in NATO v teh časih polnih izzivov. V Evropskem parlamentu sicer imamo določene politične države in razlike, ampak se pa mislim, da vsi strinjamo o tem, da moramo NATO in pa EU še bolj tesno sodelovati v prihodnosti. Um, imamo podobne članice, podobne države, podobne izzive. Zato potrebujemo tudi možnosti, da dosežemo boljše sinergije in pa da se med seboj dopolnjujemo, torej med EU in pa NATO. V zadnjih tednih smo govorili o številnih izzivih v naših odborih in smo prišli do sklepa, da se je politična krajina na globalnem odru v zadnjih mesecih precej spremenila. Nažalost moramo reči, da je vedno več um, kriz in pa nestabilnosti v zadnjih letih. Pogosto govorimo o loku nestabilnosti v soseščini Evropske unije, ampak nažalost so se napetosti še zaostrile. Naprimer, to, kar se je zgodilo na Zahodnem Balkanu, to je velik problem in tudi glede Sirije še nismo prišli do rešitve. Potem naprej uh, celoten bližnji vzhod um, je v položaju nestabilnosti. Mislim, da še vedno ne vemo, kaj se bo zgodilo z posledicami te teroristične ideologije tukaj v Evropi. Potem tudi odnosi z Turčijo so sedaj v kritični fazi, uh, potem naprej isto um, signali iz Severne Koreje so zelo zaskrbljujoči. Pa še nekaj. Evropski parlament je vedno podpiral sodelovanje med EU in NATO in smo prepričani, da mora tudi izzivi okrepiti naše sodelovanje in zato me zanima vaše stališče, gospod generalni sekretar, torej glede nedavnih dogodkov na mednarodni ravni in zanima me, kako lahko dodatno še izboljšamo sodelovanje med EU in NATO. Sedaj torej dajem besedo generalnemu sekretarju in potem bomo imeli čas za izmenjavo mnen. Še enkrat hvala lepa, da ste tukaj, veliko čas nam je, da ste prišli dobrodošli. Hvala. Hvala, David in Ana, za gostoljubnost in pa zato ste me povabili še enkrat um, sem v parlament. Pritopimo odborma. Zadnjič, ko sem bil tukaj, je bilo ravno pred um, vrhom v Varšavi um, lanskega julija. In sedaj sem tukaj ravno tri tedne preden se bodo NATO voditelji sestali v Bruslu. 25. maja bo to srečanje. In s veseljem vam lahko povem naslednje. Odkar se v zadnji srečo, smo napravili veliko korakov naprej, ko gre za sodelovanje med NATO in Evropsko unijo. Kot prvo, podpisal sem izjavo skupaj s predsednikom Junckerjem in Tuskom v Varšavi julija in poznaje tudi z našo visoko predstavnico Federico Mogherini sva se decembra dogovorila o 42 konkretnih ukrepih za to, kako ukrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in NATO. In dejansko to sodelovanje krepimo na podlagi dejstva, da vse članice EU niso članice NATO in obratno, vse članice NATO niso članice Evropske unije. Torej, vedno spoštujemo avtonomno sprejmene odločitev in v Evropski uniji in v NATO. Ampak spoštujemo tudi razlike med obema organizacijama. Prav tako pa razumemo, da lahko marsikaj pridobimo od skupnega dobrega sodelovanja. Kot rečeno, vse članice niso iste, ampak več kot 90 odstotkov ljudi, ki živijo v državah EU, živijo v NATO državah prav tako imamo isto varnostno okolje, soočamo se z istimi izzivi glede um, ISIS, bližnjo-shodnih konfliktov, Severna Afrika in podobno. Prav tako imamo tudi podobne izzive zaradi borodločne Rusije. Skratka, imamo zelo dobre razloge za to, da okrepimo sodelovanje med Evropsko unijo in NATO. In prav to smo naredili s to skupno deklaracijo in pa z 42 ukrepi, ki jih sedaj uveljavljamo. Teh 42 ukrepov se nanaša na naslednje. Kako lahko ukrepimo sodelovanje pri kibernetski varnosti, potem kako se soočati s temi grožnjami, potem naprej skupni projekti, vaje in pa um, številne druge načine sodelovanja poznamo. Dobro je to, da dosegamo napredek. In naša predstavnica Mogherini bo Eh, svetu eh, poročala junija, sam bo poročal ja, NATO tudi junija o tem doseženem napredku. Po poletju pa bomo še poročili druge načine sodelovanja, namreč kako lahko še dodatno zgradimo boljše sodelovanje. Dobro je to, da kot prvo izvajamo konkretne ukrepe, prav tako pa smo tudi spremenili kulturo, kar pomeni, da je sedaj sodelovanje nek nov standard, nekaj normalnega v odnosih med Evropsko unijo in NATO. Prej je bilo to bolj izjema, torej sem zelo vesel, da vam lahko povem, da dosegamo napredek. Smo okrepili to sodelovanje med EU in NATO. Um, ta raven je sedaj boljša kot pa prej. To je bilo tudi moje sporočilo obramnim ministrom. Um, Evropske unije um, na Malti, ko smo se srečali prejšnji teden in dejal sem, da lahko pokažemo zelo konkretne primere skupnega delovanja v sredozemlju, naprimer uh, tukaj zraven Malte. Um, Pomorski varuh, um, Evropska pomorska organizacija, torej uh, projekt tudi zelo pomaga pri tih izzivih v sredozemlju. Potem prejšnji teden smo imeli štiri um, NATO ladje in pa tri pomorske zrakoplove in pa še nekaj drugih plovil, ki so pomagala pri teh um, EU operacijah. Potem smo tudi pri GNC-u sodelovali z prisotnostjo NATO uh, v Egejskem morju. Sodelovali smo pri izvajanju sporozuma med EU in Turčjo glede uh, zajezitve nezakonitih migracij. Tako smo okrepili to sodelovanje med EU in NATO na splošno in sem vesel nadaljne krepitve sodelovanja. Kot rečeno, bomo imeli tudi srečanje NATO, torej predsednikov držav in vlad, 25. maja tukaj v Bruslu. To bo kratko srečanje, ampak zelo pomembno srečanje. Kaj ti? To prvi sestanek, kjer uh, bo novi ameriški predsednik prišel v Evropo, v NATO in to bo tudi prvi dogodek uh, z novim francoskim predsednikom. Zato sem pripričan, da to srečanje NATO 25. maja bo zelo pomemben dogodek in to bo poslalo jasno sporočilo o čezatlantski enotnosti. Uh, o naši odločenosti. Kot prvo bomo organizirali to srečanje in vseh 28, oziroma 29 eh, predsednikov bo tam. 29, ker bo tam tudi voditelj Črne gore, kajti Črna gora sedaj ravno um, bo postala 29. članica zavezništva. Vsi parlamenti bodo to odločitev že ratificirali v naslednjih tednih. Kje sta dve glavne vprašanje? za to srečanje NATO. Dve zelo relevantni vprašanji za Evropsko unijo in za vse članice EU, če so to članice NATO ali pa ne. Govori bomo o tej čezatlantski povezavi, o delitvi bremena in pa o boju proti terorizmu. Zelo na kratko bom preletel ti dve glavne vprašanje. Ne bom šel v celoten program NATO, več tem bom prepustil vam, In potem seveda lahko zastavite tudi vprašanja poznaje. Skratka, ne bom pokril vseh vprašanj, ampak samo tako bolj nakratko nekaj misli o teh dveh glavnih vprašanjih za srečanje Maja. Kot prvo boj proti terorizmu. Terorizem je dejanska grožnja. Smo bili priča terorističnim napadom v naših prestolnicah po Evropi, tudi v ZDA, v državah EU, NATO državah. In kot smo videli, to so napadi na naše svobode, demokratične družbe. In sedaj se moramo boriti na številne načine in potrebujemo različne ukrepe za boj proti terorizmu. Gre za politične ukrepe, diplomatske, ekonomske ukrepe, tudi nacionalno politiko in podobno. Um, pogosto imamo civilne ukrepe, ki niso povezani torej z vojaškimi NATO ukrepi ali pa zmogljivostjo NATO. Ampak torej, pri boju proti terorizmu se tudi moramo boriti na vojaški način. Tudi um, vojaški pristop je pomemben. Kot smo videli v Afganistanu uh, in kot smo videli sedaj tudi v boju proti Daješu oziroma ISIL-u, v Siriji in pa v Iraku in podobno. Je to vedno res. Uh, NATO še vedno igra zelo ključno vlogo v tem delu boja proti terorizmu, torej gre za vojaško plat. Igrali smo ključno vlogo v Afganistanu, že dolgo leta to počnemo in naša vojaška prisotnost v Afganistanu je naša največja misija v zgodovini. Vsi zavezniki NATO so sodelovali pri tem projektu, prav tako pa so sodelovali tudi drugi, ki niso iz NATO, ker so partnerji in so sodelovali v nekaterih podpornih misijah. Eh, tudi v misiji ASAF-u, ISAF-u v Afganistanu. Kot rečeno, eh, tudi tisti, ki niso člani NATO, so pa člani EU, so bili v Afganistanu. Torej, to je skupen boj in še vedno moramo stati v Afganistanu. Končali smo bojne operacije v Afganistanu sicer, ampak še vedno usposabljamo in pomagamo eh, njihovim afganistanskim silam, da oni sami lahko potem stabilizirajo svojo državo in da se oni potem sami lahko borijo proti terorizmu. Torej, kaj smo se lahko naučili v Afganistanu, pa tudi na drugačen način, ampak um, ehm, naprimer v Bosni, Hercegovini, te pa na Kosovo, na dolgi rok je predvsej bolje, če mi lahko usposobimo lokalne aktere, da lahko oni sami stabilizirajo svojo državo, da se sami borijo proti teroristom, ne pa da NATO potem eh, pošle tja veliko vojakov. Torej, graditev lokalnih zmogljivosti, usposabljanje lokalnih policistov in vojakov je ključno za boj proti terorizmu. Tukaj uh, se moramo odločiti o naši prisotnosti v Afganistanu v naslednjih letih in pa moramo se odločiti o tem, kaj bomo storili v boju proti terorizmu, kako ukrepiti to delo sploh, ko gre za boj proti ISIS-u. Torej, ZDA pripravlja to koalicijo za boj proti uh, ISIL-u v Siriji in pa v Iraku. NATO že tukaj pomaga. Smo tudi usposabljali iraške uradnike, ampak mislim, da NATO lahko stori še predvsej več kot pa to. Tako ne bomo se sicer upletali v bojne operacije, ampak lahko storimo nekaj drugega, še bolj zahtevnega, kar bo zahtevalo še več časa. To pa je, da torej, Iračano omogočimo to, tudi drugim državam, to, da sami stabilizirajo svojo državo in da sami borijo proti teroristom. Torej, številnimi državami sodelujemo v teh regijah in jim pomagamo pri boju proti turizmu in pri stabilizaciji regije. Torej, v tej pogovora 25. maja in um, tukaj mislim, da lahko storimo še več, torej boljše sodelovanje med EU in NATO potrebujemo. Vi imate na voljo številne mehanizme, tudi NATO. Nemamo vsi vseh eh, mehanizmov, ampak skupaj pa lahko marsikaj storimo, torej smo močnejši EU in NATO skupaj. Potem drugo pomembno vprašanje z, ne, ne vrh, ampak za to srečanje predsednika državnega vlad Maja, je čezatlantska vez, povezava in pa porazdelitev bremena. Kot veste, se je NATO v Walesu v septembra odločil, torej septembra 2014, da uh, znižamo reze v obramnih proračunih, da postopoma te povišujemo in pa da potem porabimo 2 odstotka um, BDP za obrambo v naslednjem desetletju. Kaj je tukaj pozitivna novica? To, da smo dejansko uh, napravili preobrat. Kajti prej smo dolgo leta videli to, da so se obrambni proračuni zmanjševali, tudi v ZDA in Kanadi, in leta 2015, prvo leto po tem preobratu, smo videli manjši dvig. To ni bil padec, bil je manjši dvig pri obrambnih proračunih torej, eh, skupaj Evropa in pa Kanada. Evropa in pa Kanada. Potem leta 2016, drugo leto po teh zavezah, smo eh, videli precej znaten dvig v obravnih um, računih, 3,8 odstotka v realnih številkah, to je okoli 10 milijard dolarjev. To je kar znaten dvig, torej gremo v pravo smer. Še vedno nas čaka veliko dela. Eh, slika še vedno predvsej meša, nekateri zavezniki so blizu dveh odstotkom, nekateri so že dosegli to številko, drugi pa um, imajo predvsej boljše veliko dela, ampak vsi gremo v pravo smer in pozdravljam to. Potem porazdelitev bremena. Tu ne gre samo za porabo denarja, gre tudi za zmogljivosti. Tukaj potrebujemo več sodobnih zmogljivosti, tako lahko zagotovimo tudi ustrezne odvračilne elemente, torej ne želimo sprožiti konflikta, ampak želimo preprečiti konflikt. Zato smo močni, zato smo odločni. In prav tako potrebujemo tudi prispevke v ne, misije NATO, nekateri tudi zelo tesno sodelujejo z Evropsko unijo. O vsem tem bo govora na tem srečanju predsednika državne vlade maja. Potem porazdelitev bremena in pa čezatlanska porazdelitev del tega se nanaša tudi na sodelovanje med Evropsko unijo in pa NATO. Zato še enkrat podarjam, da močnejša evropska obramba je nekaj, kar podpiram. In to je dobro za Evropsko unijo, to je dobro za Evropo in tudi za NATO. Vse dokler lahko poskrbimo za to v Evropsko uniji, da eh, EU dopolnjuje NATO, uh, ne pa da tekmujeva z NATO, je vse v redu. Torej, več evropskih voditeljev se je zavezalo k temu in dejali so, da krepitev evropske obrambe pomeni um, več uh, stroškov za obrambo, potem več skupnih projektov, več skupnih zmogljivosti, več sodelovanja. Ampak ne gre za to, da bi vzpostavili evropsko vojsko ali pa da bi vzpostavili nove strukture poveljevanja, ki bi podvajale strukture NATO. In tukaj pozdravljam, kar vidim, vidim dejansko eh, trud, um, eh, prizadevanje obeh EU-NATO, torej da sodelujemo, ne pa tekmujemo med seboj. Bilo bi nesmiselno, da tekmujemo med EU in pa NATO. Kajti, kot rečeno, več kot 90 odstotkov vseh eh, ljudi, ki živijo v Evropski uniji, živi v NATO državah. Kajti, torej, to bi bilo tekmovanje samim sabo in to ne bi bilo smiselno. Torej, moje sporočilo je, da se NATO prilagaja in se odziva na vedno več izzivov, na vedno več grožen in pa na bolj nevarno okolje. To počnemo z velikim prilagajanjem zavezništva, prav tako pa to počnemo tudi s tem, da krepimo naše sodelovanje z Evropsko unijo. Kaj ti vemo, skupaj smo močnejši, skupaj smo boljši in skupaj se lahko bolje odzivamo na bolj nevarno mednarodno okolje. In torej to okolje je vsem nam skupno, ali smo v EU ali pa v NATO. Hvala. Thank you, Jens Stoltenberg, for Hvala lepa, Jens Stoltenberg, za to predstavitev. Sedaj najprej predsednica odbora za varnost obrabo Anafotika in potem še Kali, eh, predsednica Pernat. Hvala lepa, gospod predsednik. Dragi generalni sekretar, hvala lepa, da ste prišli in hvala lepa za to stalno pripravljenost za izmenjavo mnen z nami. Zelo cenimo to sodelovanje in vašo prisotnost tukaj. Naj se vam zahvalim v odboru vseh članov odbora za varnost in obrambo v Evropskem parlamentu. Prav tako bi rada tudi povedala, da smo zaskrbljeni in pa žalostni zaradi današnjega terorističnega napada v Kabulu. In torej cilj bil sedež te skupne operacije v Kabulu in osem afganistanskih civilistov um, je umrlo v tem napadu, enako tudi uh, veliko vojakov in pa drugih ljudi v misiji. Tam so bili tudi trije ameriški vojaki, ki so tudi umrli in zato res uh, izražimo globoko sožalje sploh družinam teh žrtov ja, tukaj v Evropi pogosto govorimo o varnostih vprašanjih, ampak vedno moramo vedeti tudi to, da bližnji vzhod, širši bližnji vzhod, sploh Afganistan, je regija, kjer prihaja do veliko nasilja. Torej prispevek NATO, kot tudi EU civilnih misij, je ključen, to lahko veliko pomeni. Zato ima tudi svoje vprašanja in prosim, če poveste svoje mnenje o trenutnih razmerah v Afganistanu. Kot tudi o tem, kaj je treba spremeniti v mandatih misije, tako da bi na ta način se uspešno zaprstavili te grožnje. Pa še nekaj me zanima, kako razmišljate o um, vzhodnem delu NATO. In še nekaj na zadnje medparlamentarno srečanje, ki je bilo govora o varnosti in pa o zonalnih zadevah na Malti uh, in kjer je bil. Uh, so bili prisotni tudi poslanci držav Evropske unije, tudi delegacija Evropske parlamenta bila tam. Uh, Eh, predsednik Afeta McAllister je vodil delegacijo. Torej, na tem srečanju smo slišali pripombe Federike Mogherini glede tega, da moramo okrepiti naše operacije v sredozemlju. Sploh je predstavnica govorila o tem, da moramo dejansko nekaj narediti glede trgovcev z ljudmi. Torej, to so tisti, ki Eh, torej služijo na račun tihotapenja migrantov v Evropo. Bi lahko povedali več o tem, prosim? Torej, kako bi lahko ukrepili sodelovanje med NATO in pa Evropsko unijo eh, s tem zvezi? Hvala lepa, Ana Fatiga. Gakali. Hvala, gospod generalni sekretar, kolegice in kolegi, v imenu delegacije Evropskega parlamenta za NATO parlamentarno skupščino uh, bi vas rada pozdravila na tem srečanju. Zelo ocenim to stano izmenjavo mnen uh, s člani Evropskega parlamenta. Sedaj je veliko nemira uh, in kaosa po svetu in poslanci prispevamo k parlamentarni diplomaciji in ta vloga je zelo ključna pri naših ciljih in pa pri predstavljanju naših vrednot, vrednot državljanov, uh, tudi pri evropski obrambni in varnostni politiki. Kot ste večkrat povedali, tudi v svojem govoru. EU in NATO se oba soočata z številnimi izzivi. To so bolj kompleksni izzivi kot pa kadarkoli prej. To velja za našo soseščino, kot tudi za globalno raven. Naprimer, jug, um, torej Irak, Sirija, Libija, tam je veliko nemira, potem nestabilnost na Zahodnem Balkanu in nedavno še več nestabilnosti druge. In sedaj vidimo tudi Eh, hibridne grožnje, kibernetske grožnje, potem Rusija je zelo nepredvidljiva, potem je tukaj turška retorika, tudi oni so zavezniku NATO. Potem je tukaj še Brexit, kar pomeni, da uh, Združeno kraljestvo ne bo več v Evropski uniji, ampak bo pa še vedno zavezniku NATO. Potem naprej migracijski tokovi in pa terorizem, um, ta ne pozna meja. To so zelo kompleksni izzivi in moramo zagotoviti ustrezne odzive na to. Uh, moramo ukrepiti naše partnerstvo, da bi zagotovili kompatibilnost, da bi razvili skupne zmogljivosti in kot ste omenili, treba se izogniti podvajanju, če res ne potrebujemo takšnega podvajanja. Torej, ne smemo podvajati ukrepov infrastruktur, um, kajti poraba denarja mora biti smotrna. Pa še nekaj bi vestila kolege. Se veselimo junijskega poročila o izvajanju vaševske deklaracije o EU-NATO sodelovanju in pa o 240 ukrepih. Prav tako bomo poskušali sodelovati bolj aktivno z ukrepi um, na NATO pa v Gruziji. EU bo predstavila besedilo prvič v tej smeri in želimo torej nadgraditi naše sodelovanje in boljše um, krepiti vezi. Kot ste večkrat dejali, sodelovanje je sedaj standard in ne več izjema. In še nekaj bi rada podarila. Vlogo poslancev v NATO in pa um, podobno moramo zagotoviti preko um, dviga porabe sredstev. Tako bomo zagotovili bolj sodelovanje, tako bomo bolj vplivali na naše delo. Imam pa še nekaj vprašanj, zelo na kratko. Kot prvo, uh, kibernetska varnost to nas vse skrbi, tukaj ni grošen, tako kot ni grošen, eh, tako kot ni, um, ni meja pri terorizmu. Torej moramo izmenjati skupno prakso pri boju proti kibernetskim grožnjam. Torej, kaj smo tukaj naredili, kakšen je bil dosežen napredek z vidika NATO. Potem izmenjava informacij med zavezniki kako je to potekalo in še ali pričakujete kakšna presenečenja 25. maja. To je vse z moje strani zaenkrat. In o drugih stvari se lahko pogovarjamo o Gruziji. Hvala lepa, da ste prišli. Hvala, Ana Fatiga. Hvala, Iva Kali. Kolegice, kolegi, imamo eno uro. Okoli 25 se vas je prijavilo besede. Torej, kot prvo, po dve minuti največ imate in bom zelo strok. Torej, po dve minuti imate in dve minuti je res dve minuti, ne pa dve, ne vem, 15 sekund. In še nekaj, gospod Jens Stoltenborg. Ja, torej, najprej bom poslušal kolege, potem bo gospod sekretar rekel, v redu, uh, naredimo odmor. Um, in potem bomo šli nazaj na vprašanje. In še nekaj, dve minuti je maksimum. Uh, Mihael Galer, EPP, je prvi govorec. Hvala lepa, hvala lepa uh, za besedo, dobrodošli v našem odboru. Sam sem povedno za dopolnevanje, pa tudi za avtonomne uh, strukture v EU. Zakaj? Turčija je poropravna članica NATO ni pa članica Evropske unije in imajo pravico veta, tako kot vse članice NATO. Prav zato, torej, tukaj potrebujemo rešitev. Mi kot EU moramo avtonomno ukrepati, če je to potrebno, sploh pri katerih geografskih eh, izzivih, naprimer, nam se nekje zdi smiselno eh, nekaj storiti, pa Turčja tega ne bi želela in bi uporabila nad eh, veto. Torej, Turčija se razvija kot se, eh, zelo eh, na nesrečen način, ampak ali to vpliva na delovanje v eh, NATO in pa na sedežu in potem še nekaj. Več uradnikov je želelo politični azil, ker ne vedo, kaj se bo zgodilo, če pridejo domov v Turčijo. Vi kot NATO seveda ne morete zagotoviti takšnega um, um, azila, ampak ali sodelujete z državami, ki to lahko storijo, torej, ki bi sprejele takšne ljudi, tako da bi poskrbeli za to, da ne bo šel kdo iz NATO v zapor v Turčiji. Še zadnje vprašanje. Tukaj je večkrat govora o teh usporednih strukturah. Tukaj imamo naprimer misije v Afriškem rogu, kot EU in pa NATO, tudi potem v Sofiji, na sredozemlju in podobno. Glede na vse to, bi bilo smiselno, da bi pred takšnimi zavezami se dogovorili, torej, da bi bilo samo eno smiselno, torej eno ali drugo, eh, ne pa oboje. Mislim, da je bolj smiselno, da se odločimo torej, samo za en pristop. Hvala. Exactly. Točno dve minute. Odlično. Knut Fleckenstein, socialiste. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod generalni sekretar. Eh, v bistvu nimam vprašanj. Hotev sem dve zadevi zgolj podariti tudi z našega zornega kota. Prva stvar, porazdelitev nalog. Tu ne gre za to, da si na nek način konkuriramo, ampak gre za to, da lahko dobro opravljamo dve zadevi kot dobri partneri znotraj NATO. Namreč, kot prvo, na podlagi novih izzivov, ki so pred nami, lahko prevzamemo naloge, ki se zdaj pojavljajo na novo, kot drugo pa lahko bistveno prispevamo k temu, da države članice NATO morda nekoliko učinkoviteje kot dosedaj s skupnim sodelovanjem, s skupnim nadaljem razvojem in raziskavami izpolnjujejo svoje zahteve. To, kar je meni še posebej pomembno, je to, kar ste dejali na temo delitve bremen. Mislim, da praktično vsi v tej dvorani vemo, da je treba storiti več, kot smo počeli do sedaj. Prav tako menim, da je zelo pomembno, da se koncentriramo na to, kar lahko ponudimo kot eh, dodatno izvedbo. To, kar mi trenutno ponujamo, ni neka posebna zadeva. Pomembno je, da smo učinkovitejši s tem, kar imamo. Nemška letala, ki ne letijo, ne služijo ničemor. E, stroški pa so visoki. Tako da z tega vidika menim, da sta učinkovitost in do neke mere tudi več denarja tisto, kar potrebujemo. Še zadnja zadeva. Pri porazdelitvi bremen pogosto radi izpostavljamo, da je treba k temu dodati tudi tisto, kar opravljamo v okviru civilnega dela, to je razvojna pomoč in tako naprej. Zato sta po mojem mnenju dva odstotka neka, neko merilo, ki ni najbolj zanimivo. Izpolnitev nalog je bolj pomembna. Hvala lepa v imenu EKR, Charles Stenok. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod generalni sekretar. Zelo me veseli slišati, da te, te eh, to podvajanje, razvezovanje eh, odpravili in da EU in NATO lahko zdaj sodelujeta eh, pri skupnih izzivih, kot so ISIS, vse močnejša Rusija, tudi veseli me, da Črnagora vstopa v NATO, veseli me tudi, da predsednik Trump ne vidi NATO več kot zastarili organizacije. Zdi pa se mu kar časno dejanje, da bi se stal s Kim Jong-unom, predsednikom Severne Koreje. Eh, moja država, Grčija in Estonija, so sedaj uspele preseči dvodstotno mejo porabe za obrambo, upam, da bodo ostali sledili. Glede Brexita, Združeno kraljestvo, kot je bilo rečeno, ostaja pomembna članica NATO tudi po Brexitu in v nedavnem dokumentu, ki sem ga spisal, sem napisal, da upam, da bo Združeno kraljestvo Eh, prevzelo norveški model, ki ga verjetno poznate kot nekdani premijer in da bomo zelo povezani v skupno varnostno in zonanje politiko in skupno eh, obrambno eh, politiko. V dokumentu, ki sem ga spisal, sem pozval k temu, da Združeno kraljestvo sprejme ekvivalent švedske vojaške doktrine, ki sicer ni članica NATO, je pa članica EU in podpisala je, da bo spoštovala člen 5 NATO in zaščitila svoje sosede v primeru napada, če tudi ni uradno članica NATO. Tako da meni bi bilo všeč, če bi Združeno kraljestvo sprejelo politično izjavo o spoštovanju členov 247 in 222 pod EU tudi po izstopu iz EU, eh, e da boste obe organizaciji in države članice, ki so članice ene, ne pa tudi druge organizacije, ostale tesne prijateljice in zaveznice. Hvala. Hvala lepa, Charles. Zdaj pa gospa Valkmans v imenu liberalcev, skupina Alde. Hvala lepa, gospod predsednik. Govorila bom nizozemsko. Torej še enkrat hvala lepa za vašo predstavitev. Zelo me veseli, da ste že na samem začetku dejali, da je sodelovanje med EU in NATO sedaj normativ, ne pa izjema. Kar je bilo dejstvo prej. Mislim, da je to zelo dobro in to je nekaj, kar podpiramo tudi v Evropskem parlamentu. No, imam par komentarjev. Prva stvar, ko je bil izvoljen novi ameriški predsednik, je bil svet šokiran zaradi njegovih izjav, da Evropa ne bo mogla več računati na ZDA v NATO. Ampak prav veliko tega se ni uresničilo in zanima me, kakšno je vaše mnenje glede teh izjav predsednika Trumpa in kako se boste lotili tega vprašanja na vrhu NATO. Druga zadeva, kako bomo obravnavali Rusijo. Rusija ostaja članica, eh, ostaja soseda Unije, seveda imamo težavne odnose z Rusijo v tem trenutku in zanima me, kakšna je strategija NATO, kar zadeva prihodnost in Rusijo. Tretja zadeva Turčija. Včeraj je Evropski parlament v odboru za zadanje politiko sprejel poročilo, v katerem ugotavljamo, da se Turčija ne more odštaniti v Evropsko unijo. Kakšna pa je prihodnost Turčije v NATO? In še zadnje vprašanje in sicer vprašanje evropskega državljanstva. Zadnji eurobarometer kaže, da državljani vidijo varnost kot prioriteto in NATO seveda igra pomembno vlogo v boju proti terorizmu. Zato me zanima, kako vi vidite vlogo EU v tem kontekstu. Hvala lepa. Gospa Lozing v imenu Gu Engel. Ja, hvala lepa. Moje prvo vprašanje zadeva sedež generalštaba EU glede vojaškega načrtovanja in poveljevanja. Gre torej za načrtovanje neizvršnih operacij. Številne države NATO, še posebej ZDA, so bile proti takšnemu glavnemu poveljstvu. Zdaj se zdi, da temu ni več tako in moje vprašanje zdaj je, ali menite, da bi ta podpora veljala še naprej tudi po konkretizaciji načrtov za to, da se to glavno poveljstvo razširi tudi na vojaške posege, ne le civilne. Mm. Še eno vprašanje potem glede konkretnih skupnih projektov. 42 projektov je v načrtih. dvainštirideset skupnih eh, projektov EU NATO je v načrtu. Številni naj bi se izvajali tudi na sredozemlju. Govorili ste o projektu Sofija kot enem od projektov, ki jih že poznamo. In moje vprašanje je, ali imate kakšne nove načrte glede naslednjih regij, v katerih naj bi izvajali skupne pomorske projekte. Naslednje vprašanje, kako je z sodelovanjem NATO-EU pri neutralnih članicah EU, naprimer Irska, kako torej združiti neutralnost teh držav z tesnejšim vključevanjem v zavezništvo. Hvala lepa. Naslednja gospa Valero v imenu zelenih. Hvala lepa, govorila bom švedsko. Dve vprašanji imam. Prvo zadeva sodelovanje na področju migracij v sredozemlju. Kaj ti migracij z vojaškimi sredstvi ni možno ustaviti? In zato me eh, zanima, ali bomo kaj storili v zvezi z migracijami. Ker ti ljudi v sredozemlju dejansko rešujemo in iskanje in reševanje niso ravno glavne naloge NATO. Eh, potem imamo tudi vprašanje glede dvoodstotnega cilja. Švedska ni članice NATO, zato nima takšnega cilja, ostale države ga imajo. Vprašanje je, kaj dobimo od teh dveh odstotkov. Mislim, da je treba pogledati tudi, kaj dobimo eh, za ta denar, ne le koliko utaknemo v sistem. No, kot so kolegi dejali, veliko načrtov je, ampak eh, s premalo ljudmi bo verjetno težko karkoli storiti. Morda smo ravno kar kupili novo opremo, ampak eh, nimamo ustreznih kadrov. Veliko je govora o skupni rabi, o deljenju takšnih sredstev in veliko je možnosti celo za prihranek eh, denarja pri evropski obrambi in eh, pri obramnih sistemih posameznih držav članic, namesto da vse čas zgolj višamo stroške. Skratka, ne gre zgolj za količino, za dva odstotka, gre tudi za kakovost te potrošnje. Kakovost potrebujemo pri obrambi, ne le količino. Hvala lepa. Skupine EFDD ni nikogar, ki bi prosil za besedo. EFDD, vi niste EFDD, gospod Schaffhauser, ali pač ste morda spet zamenjali stranko, verjetno ne. Tako, zdaj pa ENF in prvi gospod Borgecija. Zdaj, sporočili so mi, da so določene težave z eh, tolmačenjem iz italijanščine. Gospod Borgecijo, lahko govorite eh, italijansko? ne morete pa poslušati italijanščine trenutno zaradi tehničnih težav. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod generalni sekretar, dobro ste izpostavili, da je NATO prioritetno angažiran blokaciji, blokadi pardon, nezakonitih migracijskih tokov in boju proti terorizmu. Upam, da bo ta boj potekal z najboljšimi nameni in z najboljšimi cilji. Kot veste zelo dobro, je sredozemlje že lep čas neke vrste pomorska avtocesta za tihotapce nezakonitih imigrantov. Ampak v zadnjih tednih je prišlo do groznih razkriti italijanskih pravosodnih oblasti. Namreč nobena nevladna, mednarodna nevladna organizacija, ki se na obskurne načine financira in ki imajo plovila pod eh, zastavami iz davčnih paradižev, vodijo telefonske pogovore z tihotapci, obstajajo torej resni pomisleki glede tega, da je na ta način možno tudi, da prihaja do infiltracije teroristov. Velika večina plovil z migranti prihaja iz tistega dela Libijske obale, ki je pod nadzorom džihadistov. Zanima me, kako se NATO bori proti temu stanju, ki ponavljam, ga je izpostavil državni tožilec iz Katanja na Sicilije. Na Sicilije gre torej za neodvisni pravosodni organ. Hvala lepa, gospod Borgecio, tudi za vaš nastop v francoščini. Eh, še en gospod Epitideus iz vrst nepovezanih poslancev. Hvala lepa, gospod predsednik. Generalni sekretar, ravno kar ste dejali, da si NATO želi okrepiti svoje odnose z EU, ampak od članic EU v tem trenutku le Grčija in Cipr dejansko se soočata z resno grožnjo Turčije. Predsednik Erdogan je nedavno grozil Cipru in Grčiji. To seveda je povezano z iskanjem zemljskega plina v teh državah eh, in eh, omenjeno je celo bilo, da bi to tegnil biti kauzo zbeli. Tako da mislim, da nas logično razmišljanje privede do zaključka, da morata imeti ti dve državi, Cipr in Grčija, zelo visoko stopnjo potrošnje za obrambo. Pa kakšni so razlogi za to? Zakaj se sploh grozi tem državam na ta način? Mislim, da moramo imeti zelo močno in jasno obrambo v okviru NATO in Evropske unije, ampak v tem trenutku nas zanima, kakšni načrti so morda predvideni za to, da nas zavarujete pred takšnimi grožnjami. In kakšne okrepitve potrebujemo za naše sile. Hvala lepa. Tako, to je bil zdaj prvi krok, ker glavni sekretar zdaj je na vas glede dolžine odgovora. Naj vas samo spomnim, da je še nekaj kolegov, ki želi besedo, ampak seveda je, je na vas, da se odločite. Hvala lepa, hvala za vsa vprašanja. Poskušal bom eh, odgovoriti na ključna vprašanja. Morda mi ne bo uspelo odgovoriti na vsa vprašanja, kajti eh, potrebujemo tudi nekaj časa za nadaljna vprašanja. No, najprej hvala lepa za, za izraz naklonjenosti. In, sočutje s tistimi, ki so izgubili življenje in eh, svoje bližnje v terorističnem napadu v Kabulu. Danes to samo poudarja in izpostavlja težavno situacijo v Afganistanu in samo kaže na to, kako pomembno je, da je NATO še vedno tam prisotno. Ne eh, v bojnih operacijah, ampak eh, pri usposabljanju, pomoči, svetovanju Afganistancem, da se lahko sami zoprstavijo to vrstnim terorističnim napadom, kot so to storili danes. Trenutno še ni konkretnih predlogov za spremembo mandata misije, gre torej za usposabljanje in svetovanje za eh, bojno misijo. Je pa pomenilo, da se opredeli trajanje naše prisotnosti, eh, to o tem se bo odločilo bodi si maja ali junija letos. No, sprašujete tudi o boju proti imigracijskim tokovom. To ste izpostavili številni, tako da tu zdaj odgovarjam na eno ali na vprašanje, pa tudi na vprašanje drugih. Migracije zahtevajo odziv strani držav in mednarodnih organizacij, številnih mednarodnih organizacij. Visoki komisarjat za begunce OZN, posamezne države EU in ni na meni, da odgovarjam v imenu teh institucij ali teh držav to, kar lahko storim, je, da povem nekaj na temo tega, kako NATO lahko prispeva k temu, da pomaga mednarodni skupnosti, Evropski uniji in posameznim državam pri obladovanju migracijske in begonske krize. In ne smemo pozabiti, da gre za humanitarno tragedijo. Na tisoče ljudi je izgubilo življenje in to tudi kaže na to, kako težke življenjske razmere vladajo v številnih državah izven Evrope. Ampak NATO tu pomaga eh, deloma, deloma s tem, da rešujemo temeljne osnovne razloge za odhod, torej zato skušamo stabilizirati Afganistan, se boriti proti terorizmu v Iraku, sodelujemo s partnerji kot so Tunizija, eh, Jordanija in na ta način skušamo stabilizirati celotno regijo in s tem tudi odpraviti razloge za migracije in begunstvo. Če nam bo uspelo ustvariti stabilnost, mir, varnost, potem bo tudi manj ljudi zapuščalo svoje države. Deloma zato, ker bo manj ljudem potrebno bežati pred vojno, pred nasiljem, ampak tudi zato, ker je mir predpogoj za gospodarski razvoj. Tako da tudi tisti, ki ne zapuščajo države zaradi vojne, ampak zapuščajo države zaradi revščine, Če se lotimo temeljnih vzrokov, če ustvarimo več stabilnosti, več miru, ustvarimo tudi osnove za gospodarski razcvet in se s tem tudi lotevamo razlogov, zaradi katerih številni zapuščajo svoje države. Tako da NATO ne pravim, da je odgovor, ampak je pa NATO del odgovora. In mislim, da tudi k temu prispevamo na, na različnejše načine in sodelujemo z Evropsko unijo ravno pri tem. gospa Kajli, najprej naj povem, da zelo cenimo delo, ki ga upravljate v parlamentarni skupščini NATO, kajti parlamentarna skupščina NATO je zelo pomembna za NATO. Sam sem bil parlamentarec dolga leta, od leta 1991. In vem, kako pomembni so parlamenti. Parlamenti sprejemajo zakonodajo, sprejemajo okvir za varnostno in obrambno politiko in sprejemajo proračun. Tako da nikako ne moremo imeti močne, prilagodljive obrambne in varnostne politike brez podpore parlamentov in parlamentarne skupščine NATO je ta pomembna vez med nacionalnimi parlamenti in NATO. Tako da sem eh, zelo zahvaljujem za delo, ki ga upravljate v tem kontekstu. Zdaj, glede hibridnih rešitev, ja, tu sodelujemo z Evropsko unijo, delamo že na vajah, ki bodo vezane na to hibridno vojskovanje, prav tako uh, se lotevamo kibernetskega vojskovanja in vse tisto, kar zadeva izmenjavo informacij in izboljšanje situacijske ozaveščenosti, vse to eh, zadeva tudi hibridne nevarnosti. Sprašujete, ali pričakujem kakšno mm, presenečenje na zasedanju šefov vladnih držav maja? Ne, ampak ravno zato so presenečenja, ker jih ne pričakujemo, tako da vam ne znam zdaj povedati, ali bodo presenečenja. Upam pa, da bo potekal vrh brez eh, presenečenja, ampak z 28 šefi vlad in držav veste, da se lahko zgodi marsikaj. Mihael Galer, sodelovanje EU, NATO in pomen avtonomnega delovanja NATO. Uh, eh, avtonomnega delovanja EU, ja. No, pa tudi NATO, mimo grede. Dejstvo je, da smo dve neodvisni organizaciji. Imamo avtonomne postopke za sprejemanje odločitev in te odločitve sprejemamo. Na nek način pa smo tudi tesno povezani, kajti imamo isto soseščino, imamo številne iste članice in celo tisti, ki niso člani obeh organizacij, so vendarle naši partnerji ali pa tesno povezani. Eh, sam prihajam z Norveške, Norveška ni članica EU, ampak zelo tesno sodelujemo z Evropsko unijo. Eh, Švedska, Finska nista članici NATO, ampak sta partnerici NATO in tudi Avstrija, mimo grede, in Malta. Tako da smo velika družina, zelo tesno med sebojno povezana in mislim, da moramo spoštovati avtonomijo organizacij, razlike med organizacijami, ampak eh, upoštevati tudi naše medsebojne povezave. Dodal bi še to, kajti to je nekaj, kar je relevantno za številno vprašanje, ki smo jih tu slišali. Namreč EU seveda lahko stori marsikaj in EU ima na voljo številna orodja, ki jih NATO nima. Diplomatska, ekonomska, številna druga orodja, ki jih mi pač nimamo. Obenem, ko gre za kolektivno obrambo, še posebej tistih zaveznic, NATO, ki so članice EU, ni, pri teh seveda ni, ne moramo pričakovati, da bo EU prevzela to odgovornost. To je omenjeno tudi EU. Evropsko obrambno sodelovanje ne bo nadomestilo kolektivne obrambe, ki jo eh, zagotavlja NATO za evropske zaveznice. To pravim zato, da pokažem, da tudi ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, približno 80 odstotkov investicij v obrambo iz NATO odpade eh, na območja izven EU. Dva bataljona, ki jih uporabljamo v naši soseščini, boste vodila vodile države, ki niso članice EU, eh, torej Kanada, ZDA in Združeno kraljestvo. Lahko imate različne poglede na zaveznice NATO, ampak dejstvo je, da je Turčija pomembna za varnost Evrope. Kot eh, naša velika zaveznica na južnem delu Evrope. Tudi Albanija je pomemben sestavni del naših prizadevanj za stabilizacijo Zahodnega Balkana, kar je pomembno za celotno Evropo. In potem imamo nazad v Združeno kraljestvo, izven EU in Kanado in ZDA. Na severu pa imamo države, kot sta Norveška in Islandija, ki pa sta evropski državi, nista članici Evropske unije. Moje sporočilo torej je, ja, smo avtonomna organizacija, eh, tako NATO kot EU, ampak kolektivna obramba zaveznic eh, NATO je nekaj, kar je ključna odgovornost NATO. Ta odgovor je bil dokaj dolg, mislim, da sem s tem odgovoril na, na številne vprašanja. Eh, potem Knut Fleckenstein, partneri NATO. In vprašanje porazdelitve bremen in učinkovitosti. Tudi drugi ste to omenjali ker vprašanje je učinkovitosti. Pa poroma se strinjam. In zato je naše sporočilo to, da moramo porabiti več in bolje, ne ali več ali bolje. To, kar smo se dogovorili ter 2014, je bilo, da bomo povišali stopnjo potrošnje eh, in izboljšali učinkovitost. Oboje potrebujemo. Zelo dobro razumem, da številni politiki eh, želijo več denarja za izobraževanje, zdrave infrastrukture na mesto za obrambo ko sem bil sam ministr za finance na Norveškem v 90-ih letih, sem eh, znižal obrambno potrošnjo v, na Norveškem. To je bilo po koncu hladne vojne in vse evropske zaveznice so spustile količino porabe za obrambo. In ko se napetosti manjšajo, je popolnoma normalno, da se to zgodi. Ampak ko se napetosti večja, je treba potrošnjo za obrambo povečati. In to se dogaja zdaj. In eh, kot eh, norveški premije, potem sem bil odgovoren tudi to, da smo povečali potrošnjo za obrambo. Tako da ja, ko se napetosti umirajo, lahko zmanjšamo porabo, ko pa se napetosti zaostrujejo, pa obratno. Potem je bilo tu še vprašanje Brexita in norveški model. kot prvo, ne vem, kaj ne rečem glede norveškega modela, kaj ti. Iskreno povedano, sam sem se močno boril za to, da bi Norveška vstopila v Evropsko unijo leta 1994, eh, ko smo imeli referendum na Norveškem. In kot veste, je Norveška edina država na svetu, ki je že izpogajala pristopni sporozum z Evropsko unijo. Ne le enkrat, celo dvakrat. Najprej leta 1972 in potem še leta 1994 in potem na referendumu mm, to zavrnila. Eh, dvakrat. Sam sem bil na strani tistih, ki smo izgubili referendum. Eh, tako da sem vsekakor za to, da bi Norveška postala članica EU in nam uspelo in zato tudi s velikim veseljem prihajam sem, kajti to je še najbliže temu, kar bom imel od eh, norveškega članstva v Evropski uniji. No, ampak glede na to, da Norveška ni članica, pomeni, da norveški model in sporozum o Evropskem gospodarskem območju ponuja pomembno rešitev za Norveško in Evropsko unijo, da so se na ta način uklopili v to strukturo. Gospod Varkman, glede ameriških volitev. Torej, kot prvo, sporočilo predsednika Trumpa je zelo dosledno eh, v vseh eh, pogovorjih z njim. Iz, sem slišal, da ZDA ostajajo zavezane čezatlantski povezavi in NATO. To je bilo njegovo sporočilo takoj po volitvah, to je bilo njegovo sporočilo, ko sem govoril z njim takoj po inauguraciji januarja in to je bilo sporočilo, eh, ko sem ga srečal pred dvima tednoma v Beli hiši. In mislim, da moramo pač razumeti, da je NATO zavezništvo. 28 držav kjer pač izvolijo voditelje iz različnih strank z različnimi političnimi pogledi. Ampak moč NATO je ravno v tem, da nam je vedno znova uspelo dokazati, da kljub tem političnim razlikam eh, smo vedno se znali dogovoriti glede bistva NATO, da torej stojimo skupaj, da eh, ščitimo drug drugega in da se zavedamo, da smo močnejši skupaj, eh, kot pa če bi bili vsak sebi močan NATO je dober za Evropo in tudi za ZDA. Dve svetovni vojni in eh, hladna vojna so nas vse naučili, da je stabilnost Evrope pomembna tudi za ZDA, Kanado, Severno Ameriko pač. In edini trenutek, ko je NATO uveljavil člen 5, je bil po napadu na ZDA in na stotine tisočev evropskih eh, vojakov se je borilo skupaj z ameriškimi v Afganistanu. Več kot tisoč jih je izgubilo življenje v vojaški operaciji, ki je bila neposredna posledica napada na ZDA. Tako da kot evropejci mislim, da moramo svet eh, okmeniti na to, da ja, na, NATO je pomemben za številne evropske zavetnice, je pa pomemben tudi za Severno Ameriko. Rusija. Zelo na kratko. Pri Rusiji gre za obrambo in dialog. Svojo prisotnost mm, na vzhodnem delu zavezništva eh, krepimo ne zato, da bi provocirali, Rusijo, ampak da preprečimo konflikt z Rusijo. In sam skušam prikazati ruskim politikom, da ni nobene eh, kontradikcije med močjo in predvidljivostjo. Če si močan in predvidljiv, lahko govori z Rusijo. In to imamo na Norveškem. Imamo eh, dolgo pomorsko mejo in tudi kopensko mejo z Rusijo in imamo pragmatičen delujoč odnos z Rusijo, ne kljub članstvu Norveške v zavetništvu, ampak ravno zaradi članstva Norveške v zavetništvu. Torej, dokler smo močni in notni, moramo voditi politični dialog z Rusijo. Rusija je naša soseda, Rusija je tu, Rusija ne bo nekamor izginila in mislim, da moramo poskušati napetosti nižati, izboljšati odnose z Rusijo in to je tudi razlog, zakaj pozdravljam dejstvo, da eh, se je eh, NATO uspelo reaktivirati v političnem dialogu z Rusijo, kajti potrebujemo bolj konstruktivne odnose z Rusijo. Še na kratko, Turčija. Turčija je pomembna zaveznica, eh, konec koncev zaradi mm, zemljepisne lege na meji za Irakom, Sirijo, Rusijo na Črnem morju, ker je ključ do obredovanja migranske in begunske krize. Turčija je utrpila številne teroristične napade, tudi brutalen poskus eh, državnega udara julija lansko leto in Turčija ima pravico do eh, zaščite same sebe in da tudi preganja tiste, ki so stojali za tem neuspešnim udarom. Ampak od vseh zaveznic so enem pričakujemo, da spoštujo naše temeljne vrednote. Demokracija, vladavina prava eh, in eh, svoboda posameznika. O tem smo govorili v številnih prestolnicah NATO, tudi v Ankari, ker to so vrednote, ki so pomembne za zavezništvo in so pomembne tudi zame kot uh, generalnega sekretarja. Prav imate nekatere zaveznice NATO oziroma nekateri turški oficiri so prosili za, zaprosili za azil, ampak eh, o tem se morajo odločiti posamezne zaveznice NATO, odločiti o njihovih zahtevah in se odločiti, ali naj se jim ta azil podeli ali ne, to ni stvar NATO. Gospa Lösing. In EU. Eh, gre za načrtovanje evropskega štaba, ki naj bi ga še vzpostavili. Mislim, da sam nisem pristojen za to, da bi komentiral mandat o vzpostavitvi štaba. Sem pa vesel, da je bilo jasno povedano, da s tem ne bi podvajali uh, Eh, NATO-vih štabov in da gre za predvsej drugačno pisarno, sedež, urad kot pa glavni vojaški štab NATO, ki ga imamo. Eh, ali lahko spoštujemo neutralnost držav? Absolutno. Ena izmed prednosti oziroma moči NATO je prav ta, da lahko sodelujemo z neutralnimi državami in to počnemo že vrsto let. Švedska in Finska recimo sta zelo tesni partnerici zveze NATO kot je recimo tudi naprimer Avstrija. Te države sodelujejo v vajah, eh, zagotavljajo svoj prispevek v odzivnih silah, sodelovali so na Kosovo, v Afganistanu in eh, vsekakor lahko sodelujemo z neutralnimi državami. Pred kratkim sem na Malti povedal enako. Države partnerice so pogosto neutralne in z njimi lahko sodelujemo in povsem spoštujemo njihovo neutralnost. Eh, gospod Valero, oziroma gospa Valero, spraševali ste me o migracijah in vojaških sredstvih. Seveda vojaški odziv ni prvi odziv na migracije, ampak vojaški ukrepi tudi lahko pomagajo Evropski uniji ko se odzivamo na krizo, ko jo skušamo obvladati. Če zagotovimo vojaško prisotnost, lahko s tem pomagamo pri izvajanju dogovora med EU in Turčijo in omejimo število ljudi, ki prihajajo prek Egejskega morja. Z vaško prisotnostjo pa pomagamo tudi v Afganistanu. Pri teh dveh odstotkih se strinjam z vami, treba se osredotočiti na rezultate, ne le na vlaganja. Uh, vendar pa potrebujemo več sredstev in bolje porabljena sredstva, ne pa eno ali drugo. Gospod Borgezijo. Gre za kompleksno vprašanje migrantov in beguncev in nam se odzivamo zelo raznoliko. Gre za vrsto ukrepov, ne le vojaške ukrepe, ki jih uporabljamo. Uh, izven EU in NATO. NATO pomaga v Egejskem morju, hrati pa tudi izboljšujemo situacijo na področju obveščevalnih podatkov. Zbiramo obveščevalne podatke in jih posredujemo naprej, eh, s čimer se odzivamo na teroristične grožnje in pogovorili se bomo tudi 25. maja o tem, kaj lahko storimo še več. Grškemu poslancu bi odgovoril tole v zvezi z odnosi med Grčijo in Turčijo. Grčija in Turčija sta v zavezništvu eh, NATO, obe sodelujeta v zvezi in mislim, da lahko sodelujemo, ko se odzivamo na skupne izzive. Obe državi sta prisotni v Egejskem morju in eden izmed razlogov, zakaj smo v Egejskem morju tako uspešni, je prav ta, da Grčija in Turčija, obe eh, članici zveze NATO, sodelujeta in uh, Eh, skupaj lahko obvladujemo situacijo. Tako, morda nisem odgovoril prav na vsako izmed vprašanj, sem pa upam vsaj na večino. Hvala Jensu Stoltenbergu za odziv na prvi krok. Zdaj predlagam, da si vzamemo 11 minut za drugi krok vprašanj in potem bo sledil še odgovor generalnega sekretarja. Arno Danžon je prvi, izvolite. Dve minuti največ. Ena minuta bo dovolj, gospod predsednik. Gospod generalni sekretar. No, zaradi trenutne nestabilnosti vidimo, da NATO igra ključno vlogo pri odvrčilnem elementu in pa pri skupni obrambi. Kot ste dejali, to je ključ dela te organizacije. Torej, na jugu je kar veliko izzivov, um, regionalna nestabilnost propadle države, terorizem in podobno. Kakšna je tukaj vloga NATO, kaj lahko NATO stori na jugu, s katerimi državami želite graditi partnerstvo na jugu in potem še boj proti terorizmu? No, včasih sem tukaj nekoliko militarističen, ampak paradoksalno mislim, da vloga vojske v boju proti terorizmu je zelo um, marginalna in bolj gre za policiste in pa za pravosodje preko NATO, govori o terorizmu. Ja, podpiram načelo, ampak konkretno uveljavljanje uh, te politike NATO, to pa je mislim, da še nekaj drugega. Hvala. Hvala, Arno. Gospod Bastinaro za SND. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod generalni sekretar. Za začetek bom povedal, kako Temeljen je prispevek Zveze NATO za varnost v naši soseščini. To je edinstven prispevek, ki se ga ne da nadomestiti in to je treba povedati jasno in glasno. Drugič, naše države se trudijo po svojih najboljših močeh, da bi dosegle to stopnjo eh, porabe za obrambo, torej ta dva odstotka, kar je še vedno skromno, je pa to pomemben prispevek za obrambo v okviru Zveze NATO. Še dve krajši vprašanji, ki se navezujeta na mojo regijo. Prihajam iz Romunije. In vprašal bi tole. Prvič, kako ocenjujete Eh, varnostno situacijo na Črnem morju in pozicioniranje EU in NATO na tem področju. In potem še drugič, kako resna je grožnja, da bi, Rusija, da bi Rusiji preprečili eh, dostop prek Črnega morja vzhodno sredozemlje. Hvala lepa. David Kemden v imenu IKR. E Hvala lepa, gospod predsednik, gospod generalni sekretar. Zdaj naj bi se vzpostavila enotna vojska Evropske unije, kar je povedal predsednik Juncker lani. Ampak gotovo je to grožnja za zvezo NATO, še posebej zato, ker glavni akteri, kot je recimo Nemčija, še vedno zagotavljajo manj kot 2 odstotka BDP-ja v obrambo. Gotovo bo gospod McAllister povedal kaj več o tem, ampak ali ne prihaja do nevarnosti, da bi se zdaj sredstva preusmerila in bi se s tem spodkopala naša skupna obramba. Še posebej, če upoštevamo eh, to, da naj bi se ZDA in Kanada malce umaknile in porabljale manj. Mislim, da bi NATO pravzaprav moral ugovarjati enotni vojski EU. Uh, ker ne gre le za to, da bi prerasporedili enaka sredstva in jih potem enostavno poimenovali enotna vojska Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa, Rebeka Harms za zelene. Hvala lepa. Pred kratkim sem obiskala Ruklo in NATO-ve vojake, ki trenutno služijo v Litvi. In pogovarjali smo se o izzivih, s katerimi se soočajo NATO-vi eh, vojaki na vzhodu Evropske unije. In sama bi rada bolje razumela, s katerimi težavami se sploh soočamo, recimo pri številu vojakov, v zvezi z opremo, z zmogljivostmi, v zvezi z razvojem dogodkov v Rusiji. Prejšnje leto smo videli, da je Rusija zares investirala v svojo vojsko in prosila bi vas, da poveste, kje bi morali storiti več, kje naložbe še posebej manjkajo. Eh, lahko vam povem, da o tem razmišljajo tudi vojaki, vsaj na svojem obisku sem izvedela za to. Hvala lepa, gospod Schaffhauser za ENF. Je constate que... Hvala. Gospod generalni sekretar. No. Sveda mislim, da um, imate tudi svoje poglede glede Francije in pa glede srečanja. Naša politika je, da gremo ven iz uh, NATO. Torej, mislim, da lahko tukaj marsikaj pridobimo. Zakaj torej izhod iz NATO? Ker mislimo, da potrebujemo multipolarni svet. NATO je pogosto orože za veliko ne destabilizacijo, ne pa za stabilizacijo. To smo že videli v številnih konfliktih v preteklosti. Eh, ne vem, Irak in podobno. Vse, kar se dogaja sedaj. Prav tako bi rad kolegom povedal tole. Če bi imeli konflikt med ZDA in Rusijo, potem bi se borili v Evropi to bilo bojno pole, to se ne bi dogajalo ne vem, v Rusiji ali pa v ZDA, glede na to, eh, kakšne so jedrske zmogljivosti. Torej, želimo Francijo, ki je pomembna sila v multipolarnem svetu. Želimo doseči to zmogljivost, kajti mislim, da tukaj ima Rusija polovico francoskega BDP. Torej, to je polovica francoskega BDP. Um, ni veliko zmogljivosti, ampak vseeno imajo zelo pomembne obrambne zmogljivosti. Torej, takšni so naši načrti. In prej ali slej bomo prišli do spremembe NATO. Tudi general De Gaulle je to želel, on je bil vedno partner. Kljub vsemu uh, je bilo vedno tako. Vedno smo in smo bili partnerji vedno, ampak moramo spremeniti vašo organizacijo. Hvala. Hvala. Še štiri minute so nam ostale in razdelil bom čas med eh, predstavnike ELS in SND in eh, dame ime prednost Ramona Vanesko. Thank you, chair. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod generalni sekretar, da ste se udeležili našega sestanka. Kot ste dejali, priča smo pozitivnim spremembam v porabi za eh, obrambe in za vojaške namene. Kot je povedal kolega iz Romunije, je le majhen del partneric, ki res namenjajo 2 odstotka za obrambo če bi več držav sledilo temu trendu, to pomeni tudi več finančnih sredstev, s katerimi bi se lažje osredotočili na nove grožnje, kot tiste, ki ste jih že omenili, hibridne grožnje in kibernetski napadi med drugim. Prvo vprašanje se glasi, ali menite, da bi se morala ta nova sredstva usmeriti predvsem na obladovanje teh novih groženj, saj se večina sredstev namenih za obrambo še vedno osredotoča v tradicionalne zmogljivosti in kako je potem z Evropskim centrom odličnosti za kibernetske grožnje v Helsinkih na Finskem, ki ima proračun le 1,5 milijona evrov. In potem še drugo vprašanje, kako gledate na sodelovanje med EU in NATO v konkretnih vidikih? Uh, kakšne so strategije, kakšni so skupni interesi, so glede na spremembe, do katerih prihaja v Turčiji, ki to državo vse bolj odrivajo od skupnih vrednot, ki si jih delimo vsi znotraj EU in zveze NATO. Ne bi si želeli, da bi Turčija izstopila iz NATO. Prav tako pa niti ne želimo razmišljati o prihodnosti, ko Turčija ne bi bila več članica zveze NATO, ko bi Črno morje postalo uh, Eh, rusko jez, jezero in da bi eh, se potem tudi meje preoblikovale. Hvala lepa, gospa Gomeš, SND. Gospod generalni sekretar, zakaj nadaljevati s tako imenovanimi pomorskimi operacijami za varnost, ki jih vodita NATO in EU recimo v Libiji, če nihče sploh nikoli ne govori o glavnih vprašanjih, kako je eh, z reformo eh, obramnega, obramnega sektorja premijer Libije ali Zidan je prosil EU in NATO, da se lotite tega, pa se ni nič zgodilo. In zdaj vse skupaj še toliko težje. Ali to sploh služi potem kakršnemu koli namenu? In potem, kar se tiče Turčije, sama prihajam z Portugalske. Naša država je bila tudi diktatura in NATO je bilo vseeno, ampak to je bilo v času hladne vojne. Ali nam je zdaj tudi vseeno, če se Turčija zdaj podaja po poti diktature? Hvala lepa, gospod Štetina. Če eh, preostali govorci govorite eno minuto, lahko pridete na vrsto vsi. Hvala lepa, gospod generalni sekretar. Pred nekaj trenutki ste povedali, da bi si želeli večje avtonomije evropske obrambe. Tega si želim tudi sam. Pred dvema letoma, ko ste bili tu, je v zvezi NATO vladalo določeno ljubosumje, ki je pa zdaj izginilo. Zanima me, kako bi se zdaj porazdelila bremena, recimo, ko gre za obrambo Evrope. In ko se soočamo z ruskim izjavom. Hvala lepa, gospod Vajgl. Gospod generalni sekretar, pred kratkim ste podprli spostavitev nove vlade in spoštovanje eh, demokratičnih svoboščin v nekdani Jugoslovanski republiki Makedoniji. V Skopju so vaš odziv zelo toplo sprejeli. Zanima me, ali bi se dalo karkoli storiti, ali lahko vi storite karkoli, da pomagate Makedoniji, da postane članica Zveze NATO. Povsem absurdno je namreč, da se zaradi tako imenovanega vprašanja imena ena država sooča s tolikšnimi problemi. Država, ki je tako pomembna za stabilnost v regiji, pa ne more postati članica NATO, kljub temu, da si to želi. Hvala lepa. Hvala. Gospod Kelam. Najlepša hvala. Dve vprašanje bi zastavil. Najprej skupna deklaracija EU-NATO z lanskega decembra, ki govori o sodelovanju in skupnih strategijah in vzpostavitvi Evropskega centra od, odličnosti. Kaj konkretno se dogaja na tem področju, kateri ukrepi se sprejemajo in kako bi si lahko, kako bi lahko zagotovili še več sodelovanja, recimo, da bi posredovali informacije strukturirano in redno. In še eno vprašanje. Več držav zdaj razvija zmogljivosti za boj proti kibernetskim grožnjam. NATO je povedal, da bo razvijal le zmogljivosti za obrambo. Kako se bo NATO s tem vprašanjem spopadal v prihodnosti? Lahko pričakujemo razpravo o tudi ofenzivnih zmogljivostih za odziv na kibernetske napade in ali bo dovolj časa tudi za to, da se vzpostavi uh, Eh, recimo poveljstvo za kibernetske grožnje, poleg eh, kopenskega in pomorskega poveljstva. In ali predvidevate tudi kakršnekoli vaje na tem področju v prihodnosti? Hvala lepa. Gospa Zofko, hvala lepa. Kolegom bi se pridružila pri vprašanju v zvezi s Turčijo in še posebej njenim vplivom na Zahodni Balkan. Kako bo z Bosno in Hercegovino? NATO je tam odigral pomembno vlogo, da se je vojna končala, ampak časi se spreminjajo in akteri tudi. Zdaj so v tej državi drugi akteri. Kako se bomo torej odzvali na vprašanje demokracije oziroma ne demokracije v Turčiji? kako zagotoviti spoštovanje demokracije in človekovih pravic. E, vemo, da NATO sicer igra pomembno moralno ulogo, ampak usposabljamo tudi pripadnike bosanske vojske, ki tudi sodelujejo pri teh mirovnih operacijah. Zato me zanima, kako boste reagirali povezavi oziroma z odnosom Turčije in njenimi vplivi. Gospod Kukan, hvala lepa, pozdravljen gospod generalni sekretar. Dve vprašanje po Varšavskem vrhu in novi ameriški administraciji. Me zanima, kako gledate na sodelovanje med tema dvema akterima oziroma eh, kakšni bodo izzivi pri poglobitvi tega sodelovanja. In kot drugič, čestitam, da je Črnagora zdaj postala članica Zveze NATO. Kako pa ocenjujete varnostno situacijo na Zahodnem Balkanu? Nekateri interni dogodki kažejo, da ta država morda lahko postane varnostno tveganje in mislim, da moramo storiti kaj več kot le izraziti resno zaskrbljenost. Gospod Fronzulika. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod generalni sekretar. Slišal sem, da pozdravljate evropsko obrambo in dejstvo, da bo ta postala močnejša v prihodnje. Sicer seveda pa se moramo izva, izogniti kakršnemu koli podvajanju, pa tudi nepotrebni porabi evropskega dagoplačevalskega denarja. 28 držav je članic obeh organizacij in obe organizaciji se zauzemata in spodbujata enake vrednote. Ali mislite, da ni že čas, da bi obe organizaciji, NATO in EU, pričeli s pogajanji, da bi tako dosegli celovit in praktičen sporazum o sodelovanju? Ne da ima EU dostop do zmogljivosti zveze NATO za misije, torej da ima dostop do teh zmogljivosti v zvezi s poveljstvom, v zvezi eh, s prevozom vojakov in v zvezi z opremo. To bi bil odličen primer za državljane zahodnega sveta, da obe organizaciji spodbujate in se zauzemate za enake vrednote v teh težavnih časih. Hvala lepa in za konec Alojze Petrle. Hvala lepa, gospod predsednik. Več kolegov je že spraševalo o posameznih državah na Zahodnem Balkanu in vesel bi bil, če bi nam lahko na kratko predstavili svoje razmišljanje v zvezi z državami Zahodnega Balkana. Hvala lepa. Tako, drage kolegice in kolegi, 26 vas je zastavilo vprašanje in eh, komentarje. Gospod generalni sekretar, zdaj se lahko odzovete na vsa ta vprašanja v predvsej kratkem času sicer. Eh, kakor se tega želite lotiti. In še eno vprašanje z moje strani. Albanija je tudi članica zveze NATO, v tem trenutku pa se sooča z resno politično krizo že nekaj mesecev. Zanima me, ali lahko poveste še kaj več v zvezi z Albanijo, glede na to, da je članica NATO. Hvala lepa. Najlepša hvala. Mislim, da zdaj lahko odgovorim le na nekaj glavnih vprašanj, ker vas je več zastavilo vprašanje v zvezi s podobnimi eh, temami. Tako da bom najprej začel z Romunijo, ki sta jo omenila vsaj dva od vas. Romunija zares dosega napredek, ker je povedala, da bo dosegla cilj dveh odstotkov za obrambo že letos. In to samo povdarja dejstvo, da je mogoče za članice Zveze NATO Evropski uniji doseči ta prak. Tako da zares pozdravljam to romunsko zavezo. Spraševali ste, kako je z bojem proti hibridnim krožnjam. Veliko dela upravljamo na tem področju. Naše sile so vse bolj pripravljene na odziv za hibridne grožnje. Če pride do takšnega napada, zato za odziv ni veliko časa, tako da naše sile že usposabljamo in to je že del odziva na hibridne grožnje. Omenjali ste še kibernetske grožnje in napade in to je tesno povezano s hibridnimi grožnjami. Uh, Zares smo povečali naše zmogljivosti na področju kibernetske varnosti in s tem eh, lahko ščitimo tako NATO kot tudi različne narode in države. Več ekip se lahko pošlje, eh, izvajamo delavnice in mm, usposabljamo ljudi, kako se odzvati na kibernetske grožnje. Izvajamo več vaj. Pravkar pa bomo to tudi uvrstili kot eno izmed vojaških domen, poleg eh, zraka, vode in kopnega. In s tem državam res pomagamo, da se lahko branijo proti kibernetskim grožnjam. O ofenzivnih kibernetskih zmogljivostih sicer še ne razmišljamo, ampak nekatere izmed naših članic te zmogljivosti že imajo. Mislim, da sem takole že odgovoril kar na nekaj vprašanj, tako da sem obravnaval hibridne grožnje in kibernetske napade. Kako gledam na sodelovanje med EU in NATO? Kot rečeno, zdaj smo zares dosegli izvrstno novo raven sodelovanja, še vedno imamo sicer na voljo veliko potencijala, še vedno lahko opravimo marsikaj, ampak če to primerjamo s preteklostjo, zdaj zares sodelujemo bistveno bolje. Uh, Že lani smo dosegli dva formalna dogovora med NATO in EU in sicer v zvezi s kibernetsko platjo in v zvezi z dejavnostmi v Gejskem morju. Zdaj imamo že štiri nove ureditve v zadnjih dveh letih v primerjavi s desetimi leti, ko jih je bilo enako. Tako da to res kaže na naš napredek na področju sodelovanja. Več izmed vas vas je omenjalo Turčijo. In kot ste že povedali, je Turčija za Evropo pomembna, za celotno Evropo. Saj so v prvi liniji, v prvi fronti, ko se borijo proti ISIL-u in Daješu v Siriji in Iraku, sodelujo v koaliciji proti ISIS-u, eh, na voljo imajo svojo infrastrukturo za boj proti islamski državi oziroma Daješu. Pravite pa tudi, da vas skrbi situacija v Črnem morju. Turčija je seveda ključnega pomena za Črno morje in tudi za naš odziv na vse večjo prisotnost Rusije v Črnem morju, še posebej po priključitvi Krima. Zato je za Evropo in za zvezo NATO tako zelo pomembno, da je Turčija predana zaveznica v NATO, kar tudi je, še posebej, torej, ko se borimo proti nestabilnosti na jugu, terorizmu v Iraku in Siriji, pa tudi, ko se odzivamo na vse odločnejšo Rusijo v regiji Črnega morja. Demokracija in pravna država sta temeljni vrednoti za zvezo NATO. O tem sem že govoril, o teh vrednotah sem spregovoril v številnih NATO-vih prestolnicah, tudi v Ankari. Za te temeljne urednote se zauzemamo in to je sporočilo, ki ga ponavljam znova in znova. Sprašvali ste tudi, kako je z Libijo. Povsem se strinjam, mislim, da je gospa Gomeš spregovorila o Libiji, z vami se povsem strinjam. Res je treba uh, ustanoviti varnostne institucije. Uh, ne gre le za usposabljanje vojakov, če ni institucij, s tem le še prispevamo k nestabilnosti. Ministr za obrambo lahko izvaja demokratični nadzor nad vaškimi silami neobratno in to potrebujemo. Potrebujemo uh, obveščevalne službe, potrebujemo glavno poveljstvo in NATO v tem trenutku izvaja dialog Eh, z Libijo in z njenimi glavnimi institucijami. Njihovi strokovnjaki se sestajajo z našimi strokovnjaki in tako skušamo ugotoviti, kaj se da storiti, da se zagotovijo institucije na področju eh, varnosti in obrambe. Čaka nas še dolga pot, ampak strinjam se z vami, treba je ustanoviti in vzpostaviti institucije. To se morda sliši zelo bilokratsko, je pa ključnega pomena. Gospod Štetina je spraševal o porazdelitvi dela oziroma bremen in odgovornosti EU oziroma NATO. Sam lahko spregovorim le v imenu NATO, NATO-vih članic oziroma članic, ki so članice tako Zveze NATO kot tudi Evropske unije. Vse te članice so jasno povedale, da kolektivna obramba ni glavna naloga EU, to je ena izmed glavnih nalog Zveze NATO. Kolektivna obramba, ki jo lahko zagotovi NATO, temelji na enotnosti med EU in Severno Ameriko. Eh, Severna, eh, ZDA, Kanada sta sicer članici NATO, nista pa članici Evropske unije. In treba je zagotoviti varnostne uritve, ki jih lahko zagotovimo v okviru zveze NATO. Ampak to ni težava, to so povedale članice NATO, ki so tudi članice EU. Zdaj moramo zagotoviti sodelovanje pri teh 42 ukrepih, ki sem jih omenil in pri tistih vidikih, kjer, ki jih trenutno krepimo. Še posebej je treba povedati to, ko bo Združno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije, bo 80 odstotkov NATO-vih investicij v obrambo prihajalo iz držav, ki niso članice EU. Zato res potrebujemo NATO, če želimo zagotoviti skupno obrambo, kolektivno obrambo Evropske unije. Gospod Danžon je spraševal o partnerstvu na jugu in NATO-vi vlogi pri boju proti terorizmu. Strinjam se z vami. Treba je izvesti številne ukrepe, ko se borimo proti terorizmu, ampak to nima nič opraviti z NATO. Gre za policijo, gre za uh, obveščevalne službe, gre za politične in gospodarske ukrepe, ampak to nima nič opraviti z NATO. Uh, To pa še ne pomeni, da ima NATO le postransko vlogo. NATO-va vloga je ključnega pomena in prav gotovo ni postranska. Na eh, stotinam tisočev vojakov iz NATO, ki se borijo v Afganistanu, ne moremo reči, da eh, je njihovo delo le postranskega pomena. Edini razlog, zakaj smo v Afganistanu, je prav to, da je prišlo do terorističnih napadov v ZDA. In to, da smo se odpravili tja, eh, s tem smo skušali preprečiti, da bi Afganistan postal pribežališče teroristov. NATO-ve glavne vojaške operacije so operacije, s katerimi se neposredno borimo proti terorizmu. In sam ne bi rad povedal vojakom, ki se borijo za to, da je vse to lepostranskega pomena. Pri tem imajo glavno ulogo. In usposobili smo tudi številne afganistanske vojake in policiste, da lahko prevzamejo naše delo, naše naloge in da lahko nadaljujejo s trdim delom in se še naprej borijo proti teroristim in terorističnim organizacijam. Usposabljamo tudi iraške vojake, zagotavljamo letala AVAX in s tem se borimo proti terorizmu in to ni postranskega pomena, prav gotovo ne. Res je, na voljo so številna orodja, številne izmed njih nimajo nič opraviti z NATO, vendar pa ima NATO pri varnosti in obrambi pomembno ulogo in to bo imel tudi v prihodnje. Kar se pa tiče Zahodnega Balkana, lahko povem, da se tudi tu deloma borimo proti terorizmu. Obiskal sem Bosno in Hercegovino in tam so mi povedali, kako pomembno je stabilizirati celotno regijo Zahodnega Balkana, da se lahko borimo proti tujim borcem in da zagotovimo orodja, ki jih potrebujemo zato da odvrnemo teroristične grožnje. In NATO je prispeval k izgradnji multietnične eh, vojske Bosne in Hercegovine, prisotni smo tudi na Kosovu, sodelujemo s partnerji v tej regiji in seveda tudi nas skrbi situacija v nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji. Demokratični proces je treba spoštovati, večina se odloča, kdo bo tvoril vlado in lahko rečem, da tesno sledimo tudi dogajanjem v Albaniji. Tudi mi bi si želeli rešitev za politične težave, s katerimi se zdaj soočajo, torej z bojkotom vlade, vendar pa lahko povem, da je Albanija cenjena članica Zveze NATO. Še zadnje vprašanje. Gospa Harms je spraševala, zakaj naj bi potrebovali več nad, oziroma kje potrebujemo več sredstev. To vas je zanimalo. Glede tega smo zelo specifični. Različne zaveznice prosimo za različne zmogljivosti in to je urejeno zelo konkretno. Lahko pa povem, da potrebujemo bolj oborožene sile eh, z več artilerije, z več orožja. ampak tu gre predvsem za uh, lažjo vojsko, kot smo imeli recimo v Afganistanu. Potrebujemo hitrejše premike, potrebujemo več obveščevalnih podatkov, več izvidnic, torej več obveščevalnih podatkov, odkot prihajajo hibridne grožnje in tako naprej. Potrebujemo pa tudi več vaj, tako da bodo naše sile bolje pripravljene ogromno zmogljivosti obstaja, kamor je treba vlagati več, če se želimo boriti z vsemi nevarnostmi. Živimo namreč v nevarnem svetu. Toliko z moje strani in najlepša hvala. Uh, Gospod sekretar Stoltenberg, v imenu vseh prisotnih kolegov in kolegice vam zahvaljujem za vašo prisotnost. Hvala za tako plodno razpravo ki je, mislim, še enkrat pokazala na pomen tesnih stikov med Evropsko unijo in NATO in še bolj poglobljeno sodelovanje, kjer je to le mogoče. Veselim se že nadaljnih razprav na enem izmed prihodnjih sestankov. Vse dobro vam želim in še enkrat hvala, da ste nas obiskali. And we now leave our colleagues from CD to continue their Hello. meeting. Yes.